našem gospodarskem okvirju. In zelo se, že z veseljem pričakujem, kaj nam bo komisija ponudila v zvezi s tem vprašanjem. Hvala lepa, kolegica Gebhardova. S tem smo zaključili razpravo o tej točki. Jutri ob 12. pa bomo glasovali o tem. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za poročilo gospoda Leneja okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe notnega patentnega varstva. Poročevalec gospod Lene ima besedo za 4 minute. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, tu gre že drugič za temo okrepljeno sodelovanje. Že Pri družinski zakonodaji smo pred nekaj meseci prvič prejeli to okrepljeno sodelovanje po Lizbonski pogodbi, sedaj pa naj bi se to zgodilo že drugič. Gre za čisto postopkovno odločitev, ki jo moramo sprejeti, to povem izredno, kajti trenutno ne razpravljamo vsebinsko za ta vprašanja, to bomo storili šele kasneje. Pripomnil bi tudi, da sem z velikim veseljem. Uh, vzel na znanje, da je prisotno tudi predsedstvo, to je pravzaprav neka premjera. Mislim, da je v zgodovini Evropskega parlamenta prvič, da je prisotno predsedstvo v ponedeljek popovdan. To kaže tudi, kako pomemben dosje je to. Od leta 2001 že razpravljamo o vprašanju Evropskega patenta na podlagi predloga Evropske komisije. Parlament je v okviru poročila Palacio zelo konkretno in v smislu možnosti rešitev zauzel mnenje, kar se tiče prvega branja. V svetu ni bilo možno doseči dogovor o patentu in tu je šlo za dva problema. Prvič je šlo za problem sodišča, katero sodišče pristojno za kater spor, drugič pa tudi zaradi jezika. Tu je bil dodaten problem. Sodišče oziroma problem sodišča se bo morda odločilo že z odločitvijo Evropskega sodišča, ob začetku marca, kjer bomo točno videli, kaj je možno in kaj ni možno. Pri jezikih pa nismo še napredovali. Belgijsko predsedstvo je ogotovilo marca, mm, da rešitev pri sporu glede jezikov ni mogoča, vendar pa obstaja nasprotje v načelo, da imamo 23 um, uradnih jezikov, ki so pač enakopravni, vendar pa prevod patentov povzroča zelo visoke stroške. To pa pomeni seveda, da je za male in srednje veliko podjetja patentiranje predrago. Imamo torej zelo veliko jezikov, imamo režim v vsaki državi članici posebej, imamo pa tudi Evropski urad za patente. To se mora spremeniti. Evropski parlament že od leta 2000 vedno znova povdarja, kako nujno je, da naredimo napredek na tem področju v luči Lizbonske pogodbe in pa v luči strategije 2020 je nujno potrebno. Belsko predsedstvo je zaprosilo komisijo, da pripravi konkreten predlog za okrepljeno sodelovanje. Komisija je to sprejela, svet je to potrdil, v odboru za prane zadeve smo ravno tako to potrdili. 25 držav članic podpirata predlog in zato mislimo, da je sedaj čas, da končno storimo ta korak naprej, da sprožimo ta postopek, da končno vidimo luč na koncu tunela. V Evropi nimamo veliko virov, imamo pa razum, kreativnost, ustvarjalnost in ideje, ki se porodijo na tej celini. Zato je nujno potrebno, da te ideje in izume zaščitimo kako bomo lahko konkurirali proti Kitajski, ZDA in drugim velikim državam in njim potem dejali, da morajo zaščititi intelektualno lasnino, mi pa tega sami nismo sposobni. Zato mislimo, da je nujno potrebno, da končno poenotimo sistem evropskih patentov in da podprete naše delo. Najlepša hvala. Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας, εξ ονόματος... Najlepša hvala, gospod poročevalec v imenu sveta, gospa Juri. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovane poslanke in poslanci, veliko zadovoljstvo mi je in čast, da lahko danes tukaj spregovorim, kot je že povedal gospod Lene. O tem razpravljamo danes v ponedeljek, zaradi tega, ker je to vprašanje tako zelo pomembno. V svetu se zelo prizadevamo, mm, da bi dosegli zašito patentov v Evropski uniji. Seveda bi se radi zahvalili tudi belgijskemu predsedstvu za to, da so se zelo trudili, da dobili enoten sistem za zašito patentov. Rada bi sporočila tudi, da so se danes zjutraj v svetu odločili, da bodo odobrili okrepljeno sodelovanje na tem področju. In po tej odobritvi pričakujemo, da bo svet sprejel 10. marca sklep za avtorizacijo okrepljenega sodelovanja tem želimo spodbuditi konkurenčnost v Evropski uniji in delovanje malih in srednje velikih podjetij v Evropski uniji. Naša odgovornost je, da jim pomagamo pri inovaciji, kar je eden od metorjev za konkurenčnost malega gospodarstva, tako na evropski ravni kot tudi na svetovni ravni. Jasno je postalo, da je eden od ključnih elementov uveljavljanje evropskega patenta, s čimer že zavlačujemo več kot 30 let. Če bi ohranili status quo, to ne bi bilo pozitivno. Na milijone evropejcev čaka na prevode, na patente in administracijo, zato da končno dobijo zaščito. V ZDA lahko izumitelj zaprosi za patent in ga zaščiti za 1850 evrov, v Evropski uniji pa ta stane 20 tisoč evrov in velja samo v 13 državah članicah. Zaradi tega utrpimo 700-800 milijonov evrov škode zaradi pomankanja na tem področju in pomakljivosti na tem področju. Ni mi treba razlagati, koliko bi pridobili, če bi ta sredstva vlagali v tehnološki razvoj zaprosilec za patent mora sodelovati s 27 organi. Kot posledica je, da je patent zaščiten samo na določenem območju Evropske unije, kar povzroča veliko težav za prosti pretok blaga, ki je zaščiten s patentom. V drugih območjih pa lahko ravno tako uporabljajo ta izum, ker ta ni zaščiten. Obžalujemo, da pogajanja v zvezi z jezikovnim režimom niso napredovala in vse kaže na to, da rešitve ne bomo našli v bližnji prihodnosti. Podarati moram tudi, da so zakonodajalci v Evropski uniji tisti, ki si prizadevajo za napredek. Obstaja že velika vrzel med inovativnostjo v ZDA in na japonskem in med inovativnostjo v Evropski uniji. Ravno tako so nam tik za petami tudi usvajajoča gospodarstva. Vse to omejuje naše inovacije in ustvarjalnost. Naš razdrobljen sistem je vedno manj konkurenčen zaradi različnih pravil. V takšnih okoliščinah večina držav članic meni, da je nujno, da zaščitimo enotni patentni sistem v okviru ukrepljenega sodelovanja edina rešitev v tej trenutku. 27 držav članic je zaprosilo za okrepljeno sodelovanje. Pričakujemo, da bomo videli vidne rezultate v kratkem. Mi v predsedstvu se bomo potrudili za to, da bomo dosegli napredek na tem področju. Po drugi strani pa je v predsedstvo posvetilo veliko pozornosti na željo Italije in Ita eh, Španije. In sedaj še v španščini. Spoštovane poslanke in poslanci. Verjamemo v to, da bomo z okrepljenim sodelovanjem, z enotnim patentnim sistemom dosegli zelo velik korak naprej, zato da bomo imeli enoten sistem, ki bo pokrival vse države članice in celotno območje Evropske unije. Sedaj pa še našim italijanskim prijateljem. V vsakem primeru bi rada podarila naslednje, da ne bo prišlo do nesporazumov. Nobeno podjetje, noben posameznik ne bo izključen iz eh, prednosti, ki jih bomo dobili s tem sistemom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za vaše potrpljenje, za pozornost in z veseljem bomo sodelovali z Evropskim parlamentom tudi v prihodnosti na tem področju. Hvala. Dank, Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod komisar Barnje. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, potrditev, ki vam jo predlaga eh, predsednik eh, Lene v zvezi z ukrepljenim sodelovanjem, bo predstavljalo odločilni korak, s katerim bomo eh, olajšali življenje podjetij evropskih izumiteljev, zahvaljujoč končno Eh, obstoju evropskega patenta. To je eh, zelo pomembno, kajti nedopustno je za konkurenčnost našega eh, kontinenta v trenutni situaciji, ko je konkurenca tako huda. Torej, nedopustno je, da ne bi mogli bolje zaščititi in ceneje zaščititi izume naše industrije. In ravno iz tega razloga je bil tudi hearing v tej hiši 13. januarja v tej hiši in takrat sem obljubil, da bom naredil vse, da bomo napredovali na tem področju in takrat sem eh, tudi izrazil željo, ki eh, jo je eh, že pred mano povedal moj predhodnik. In zahvaljujoč delo belgijskega predsedstva smo prvi predlog izboljšali In potem, veste, ni bilo soglasja, ki smo ga upali v zvezi s tem vprašanjem in zato je prišlo do ideje eh, na podlagi Lizbonske pogodbe, da bi tu uvedli okrepljeno sodelovanje. Komisija se je hitro odzvala na zahtevo po okrepljenem sodelovanju in kot je povedal predsednik Lenej, je 12 držav članic dalo zahtevek za tako okrepljeno sodelovanje. Naj vam povem, 25 držav članic je eh, dalo vedeti, da se strinjajo, da se vzpostavi okrepljeno sodelovanje na področju patentom. Po belgijskem predsedovanju je tudi eh, mačarsko, pardon, eh, mačarsko predsedstvo pokazalo veliko uh, volje za delo na tem področju, zato sem zelo hvaležen in tudi vam, eh, zlasti vam, gospodu predsednikom in vašemu odboru, sem izredno hvaležen za vodilno vlogo, ki jo igrate skupaj z odborom za pravne zadeve, tako da so dela začela napredovati in da lahko končno pričakujemo rezultate. Komisija si želi, da bi okrepljeno sodelovanje lahko vključevalo čim večje število držav. Sam še vedno upam, da bodo na koncu vse države članice lahko podprle ta predlog. In ponavljam, še enkrat ponavljam, ta novi predlog je politično sprejemljiv za vse države in je gospodarsko potrebno za vsa podjetja. In zato bi bilo potrebno doseči soglasje, če se le mogoče, kajti ta napredek bo veliko koristil podjetjem in evropskim izumiteljem. Sam sem odgovoren za notranje trg in zato bom pazil na to, da bo ukrepljeno sodelovanje v skladu s pogodbo zlasti s pravilom, ki določa delovanje notranjega trga. Enotna zaščita s patentom, kot je to gospa eh, predstavnica sveta v italijanščini in španščini dobro povedala. Torej, ta bo dostopna vsem podjetjem v Evropski uniji, ne glede na to, v kateri države članice so podjetja ustanovljena. Diskriminacije ne bo. Poleg tega bodo prednosti te enotne zaščite en, enake za vse izumitelje in za vse inovativna podjetja v Evropi. Naj gre za postopke, ki bodo racionalizirani ali pa za stroške prevajanja tako eh, zmanjšali. Eh, presoja eh, učinka je že bila narejena, sedaj skušamo eh, tudi bolj poglobljeno preučiti gospodarske učinke tega patenta. Komisija obžaluje, da dogovor ni bil mogoče na ravni 27 držav članic, ampak komisija se bo potrudila po svojih najboljših močeh, da bo čim prej steklo ukrepljeno sodelovanje. Marca bo eh, svet eh, sprejel odločitev v zvezi s tem. Eh, Eh, in sprejel usnedbo, eh, uredbo, ki je potrebna za takšno okrepljeno sodelovanje. Kaj ti, kot sem rekel, to prinasa veliko dodano vrednost eh, evropskim podjetjem in zahvaljujem se vam za pozornost, že vnaprej pa za vašo podporo. Najlepša hvala, gospod komisar Barnier. Naslednji so na vrsti govorniki v imenu bližnjih skupin. Prvi ima besedo gospod Baldasare v imenu ljudske stranke Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Evropski parlament bo podprl prvi primer okrepljenega sodelovanja na področju notranjega trga. To vprašanje enotnega patenta je že na tapeti vrsto let. svet do novembra 2010 ni uspel doseči enotnega mnenja in soglasja glede jezikovnega režima za evropski patent. Evropski parlament je zelo trdo delal na tem področju, zelo hitro smo delali in Na takšen način s hitrim delom smo hitro dosegli določene odločitve. Ne bi rad zagovarjal zgolj interesov moje države, ki je proti okrepljenemu sodelovanju, zaradi tega, ker vem, da je vprašanje evropskega patenta, enotnega sistema, zelo pomembno vprašanje za spodbujanje industrije in proizvodnjo blaga v Evropski uniji. Rad pa bi povdaril, določena vprašanja, ki so zelo pomembna za zakonodajo in pa tudi za vprašanje evropskega patenta. Okrepljeno sodelovanje bo na sistematični način izvajal inštrument, ki predstavlja precedens za vse druge sektore na notranjem trgu. Poleg tega mislim, da ko bomo obravnavali v Evropskem parlamentu druga vprašanja, bo lahko oblikoval svoje stališče na podlagi posameznih primerov in da bomo gotovili, da je treba zagovarjati tudi interese vsake države posebej, ne pa celotne skupnosti. Sedaj pa gospod Rabkaj v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Obrazložitev poročevalca je pravilno, pravilna, zato mi ni treba tukaj nič dodajati. V vsaki pojišnji skupini obstajajo pač različna mnenja, to je seveda čisto prav. In kar je tukaj dejal gospod poročevalec, tukaj predstavnica sveta in komisije, je pokazalo na to, da je sedaj pravi trenutek, da storimo korak naprej. Ne gre za to, da bi kar na hitro, brez kakršnekoli razprave, nekaj storili. Ta argument ne drži. Na, od zadnjega predloga lanskega leta že razpravljamo o tem jezikovnem vprašanju. To ni nič novega. In če si pogledate, kaj smo storili v zadnjih mesecih in o kakšnih modelih smo razpravljali, ne moremo reči, da nismo dovolj razpravljali. Zdaj je treba presekati gordijski vozov. In sedaj še argument o. Uh, Eh, uničevanju notranjega trga. Na področju Evropskega parlamenta nimamo notranjega trga, zato ga tudi ne moremo uničiti. Za naš notranji trg potrebujemo enotni patentni sistem in najslabše, kar lahko dosežemo, je to, da bo ostalo pri statusu quo, vendar pa upam, da bomo napredovali. In še zadnji dokument, da bo Evropski parlament popustil glede svojih pristojnosti, ko bo šlo za okrepljeno sodelovanje. To ne drži. Poglejte si Lizbonsko pogodbo, poglejte si naš poslovnik. Tukaj ne bomo prišli ob nobeno pristojnost, okrepljeno sodelovanje je opravičeno in pri tem lahko ohranimo naše pristojnosti. Posvetovanje pri jezikovnem vprašanju, kajti tukaj potrebujemo soglasje in pa seveda so odločanju pri različnih vprašanjih glede patenta. Torej ne bomo popustili pri nobeni pristojnosti in vsi te argumenti, ki jih tukaj navajate, ne drži. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Wikström v imenu skupine Alde. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospod Lene, za upravljeno delo. Rada bi se zahvaljala tudi gospodu komisarju Barneju za njegov učinkovit odziv na to vprašanje. O tem vprašanju razpravljamo že desetletja mislim, da je prav in da drži, da svet ne bo dosegal soglasja. In to je postalo jasno in zaradi tega so se države članice odločile za okrepljeno sodelovanje. Gre za odprt eh, način sodelovanja. Temu se pridružijo lahko vse ostale države članice, če to želijo. Danes pa si moramo pogledati vprašanje v zvezi s tem, če bo Evropski parlament dal svojo pritrditev za predlog sveta za okrepljeno sodelovanje. Stališče moje politične skupine je, da mora Evropski parlament podpreti ta sklep v skladu s priporočili poročevalca gospoda Leneja. Zaščita za izume ali znanstvena dognanja je izrednega pomena za to, da spodbujamo ustvarjalnost, in da lahko uporabimo te izume, kar bo seveda spodbujalo rast in ustvarjanje delovnih mest. V tem trenutku je zelo težko za izumitelje ali za mala podjetja plačati zaščito evropskih patentov. To je zelo drago in zelo kompleksno. V ZDA patent stane približno 1800 evrov, v Evropski uniji pa 20 tisoč evrov. To je enajstkrat več. To je nedopustno multinacionalke, ki imajo zelo veliko sredstev in zelo veliko pravnih strokovnjakov, bodo vedno lahko zaščitile svoje izume. Gre za posamezne izumitelje, ki trpijo zaradi evropskega sistema. Zato mislim, da je pravi, da je pravi trenutek za to, da jih spodbudimo in da resnično storimo vse, kar lahko, da ustvarjamo čim več delovnih mest, da je skrajni čas, da ukrepamo. Nimamo več veliko časa. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine zelenih gospa Lichtenberger. Najlepša hvala. Evropski patent predstavlja zelo veliko izboljšav za določene industrijske sektorje, čeprav smo pretiravali glede naših pričakovanj. Kaj ti stvari je treba vzeti takšne, kot so. Tukaj predvsem govorim o okrepljenem sodelovanju. Sama sem proti temu. Sedaj po takšni odločitvi imamo sedaj novo vrsto okrepljenega sodelovanja po prejšnjih neuspehih. Če bomo to potrdili, bomo videli vedno več primerov z okrepljenega sodelovanja zaradi tega, ker je sprejemanje odločitev v svetu preokorno. tega ne smemo mm, dopustiti. In tako smo govorili tudi v konvenciji, ko smo govorili o okrepljenem sodelovanju. Dobro upravljanje in vladanje vsebuje tudi element, ki se imenuje jasnost in preglednost. To pa lahko dosežemo z različnimi načini na različnih področjih preko okrepljenega sodelovanja, pa tega ne bomo storili. Zato mislim, da je to velik problem za našo prihodnost, če bomo različne teme razdelili na različne podskupine držav članic, ki se dogovorijo o določenih vprašanjih. Seveda je prijazno, da potem povabijo tudi druge, ampak pod različnimi pogoji. Sama bi si mislila, da bo tokrat drugače, kot je bilo v preteklih letih, da bi prišlo do možnosti soglasja, če bi pogajanja potekala dlje. Sama pa mislim, da okrepljeno sodelovanje na področju patentov ni najboljša možnost in zato tega predloga ne bom podprla. Najlepša hvala, gospa Lichtenberger. Naslednji je gospod Ciobro v imenu skupine ECR. Najlepša hvala. Že več let v Evropski uniji govorimo o enotnem sistemu za zaščito patentov. Sam sem ekonomist in mislim, da bi s tem zmanjšali stroške za patentiranje za naša podjetja. To je zelo pomembno, še posebej za mala in srednje velika podjetja. V to smer gledo tudi priporočila in predlogi Evropske komisije. Vendar pa moramo biti pozorni tudi na sporna vprašanja. Danes smo tukaj v dvorani že slišali veliko o vprašanju prevodov. Prevodi Evropskega urada za patente in da se patenti prevajajo samo v tri jezike. Treba se vprašati, zakaj v te tri jezike in zakaj ne v druge jezike. In mislim, da je to rešitev, o kateri je treba premišljevati. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine EFD gospod Betten. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska komisija je že skušala sprijeti zakonodajo na področju patentov, ko, ko jo je svet potem zavrnil in to nam ni uspelo. Komisija želi to zopet potisniti naprej in to je še en zgled za evropsko administracijo. Uh, To je nepotrebno in s tem bomo dosegli in povzročili še več stroškov za naša podjetja. 12 držav članic želi to spodbuditi, vključujoč z Združenim kraljestvom. Koalicijska stranka in vlada je vodilna pri tem, čeprav to ni najboljše za naše projekte. In če tega enotnega patentnega sistema ne bi imeli, bi lahko začeti našo intelektualno lastnino, zbrali veliko sredstev in s tem odplačevali naše dolgove. Najlepša hvala, gospod Beten. Sedaj pa gospa Galo. No. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Že od samega začetka se človeštvo sprašuje o smrti in o življenju. To razumem. Ampak da od eh, leta 70 Evropska unija ni znala eh, rešiti težav v zvezi z evropskim patentom, to pa človeka peha v obup. Najprej želim pozdraviti delo in pa ustrajnost gospoda Leneja pri pripravi tega poročila. Zahvaljujem se vam, se vam za pozornost, ki jo je namenil našim španskim in italijanskim kolegom. Tudi sama sem poslušala njihove argumente in zelo dobro jih razumem. Razen nečesa. Danes ne gre za to, da bi odločali o jezikovnem vprašanju. Tukaj imamo predlog Evropske komisije za dne 1. julija 2010 ta predlog izhaja iz jezikovnega razlika Evropskega patentnega urada in ta jezikovni režim se je že izkazal za uh, učinkovitega. Ta jezingvistična razprava ne sme biti na dnevnem redu. Danes gre za to, da 25 državam članicam, ki to želimo, omogočimo, da napredujejo s tem, da delujejo v okviru okrepljenega sodelovanja. Gre za to, da se odzovemo na zahteve evropskih podjetij, ki eh, za svoje patente plačujejo 11 krat več kot ameriška podjetja. Danes moramo pokazati kot Evropski parlament, da smo dovolj eh, zreli za to, da lahko preidemo Eh, majhne prepire. Čakajo nas še veliko političnih razpa, eh, razprav, seveda, ampak nehajmo cepetati na mesto, ampak naredimo korak naprej in podprimo priporočilo gospoda Leneja eh, na tej dolgi, dolgi poti k evropskemu patentu. Najlepša hvala za vašo pozornost. Galo, Najlepša hvala, gospa Flaškova Pinova je odsotna. Besedo ima gospod Kožušnik. Dame a panove, pane komisarji. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar. V, na, na govoru ljudstva je gospod Obama zagovarjal krepitev Eh, inovacij in to je pojmoval sputnik našega časa. Vesel sem, da Evropska unija pošilja jasen signal, da se tudi Evropske unije zdijo zelo pomembne inovacije za ohranjanje položaja v globalni konkurenci. In eden od glavnih instrumentov, ki nam bo pomagal eh, ohranjati tukaj prednost pred eh, Kitajsko in Brazilijo, je prav ta evropski sistem patenta. Zato sem zelo vesel, da bo ta ključni instrument za razvoj inovacij v Evropski uniji. Pravzaprav, oziroma sem, nisem vesel, da ga nekatere države članice omejujejo zgolj zaradi določenih vidikov, kot so jezikovna ureditev. Ni prav, da bi sputnik naše generacije odšel brez nas. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa, gospod Baldesere. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. V Evropski uniji spodbujamo načela, kot je enakopravnost in solidarnost in pa spoštovanje vseh uradnih jezikov. Seveda mi v Španiji spodbujamo enotni sistem za patente v Evropski uniji. Seveda podpiramo vse, kar lahko izboljša naš notranji trg. Vendar pa gre za pomembno vprašanje. In Za to vprašanje smo izbrali ukrepljeno sodelovanje, kar je pa zadnja rešitev z našega vidika, je ukrepljeno sodelovanje v nasprotju s členoma 119 in 316 v pogodbi. Nova pogodba je zelo dobra za Evropsko unijo, vendar pa je ne smemo izrabljati za Evropo več hitrosti. Veliko držav članic, ki so se pridružile temu ukrepljenemu sodelovanju, bodo trpele zaradi posledic. Če bo komisija podpirala takšne vrste ukrepljenega sodelovanja, bomo vsi na slabšem. Predsedujoči je prekinil govornika. 250 milijonov ljudi govori špansko. Komisija pa je predlagala tri jezike, med katerimi se je samo ena, eden tako široko uporaben. Zakaj potem tri jezike, potem pa um, prevajamo samo v angliščino? Zakaj potem v tri jezike? Španija ni bila proti temu, da bi imeli enoten patent. Gre za druge države, gre za politične kriterije, ne za druge, ki oddaljujejo naše državljane in podjetja, ki uporabljajo španščino od realnosti Evropske unije. To je v nasprotju s pravico državljanov, da se izražajo v svojem lastnem jeziku. Gre za diskriminacijo in pa povzroča neenakopravnosti na trgu. Do tega smo prišli zaradi tega, ker je veliko ljudi um, bilo v naglici in vse tri inštitucije bi se morale vprašati, zakaj niso upoštevali naših opozoril. Lahko spremenimo to situacijo, lahko, če se bomo vrnili na to, kar smo se dogovorili v pogodbah, ki smo jih podprli tudi v Španiji. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bellinger za eno minuto. Non è più tollerabile, signor Presidente, l'assenza. To ni več mogoče sprejemati, gospod predsednik, namreč tega, da nimamo evropskega patenta. Vsak v Evropi je zaradi tega kaznovan. Stroški so desetkrat višji, kot so stroški ameriških in. Um, japonskih konkurentov. To je eden od razlogov za to, da naše gospodarstvo ni zmožno okrevati. In seveda tukaj obstaja težava za jezikovno ureditev. Zdaj pa imamo 25 držav članic od 27, ki se strinjajo in morda se politična podoba s tem spreminja. Morda je mogoč pozitiven razvoj. Naprimer, lahko bi dali več prostora jeziku prosilca prav tako bi si mi želeli, da bi se spoštoval italijanski jezik, vendar se ta vidik tukaj zanemarja. In to je polje, kjer moramo še izbojevati nekatere bitke, vendar pa vsekakor si eh, ne moremo privoščiti, da enotnega patentnega varstva ne bi bilo več. Hvala. Ne smemo si zatiskati oči. Ta predlog eh, je način, da bosta nemščina in francoščina našli pot pred španščino, ki jo govorimo ne samo v Evropi, ampak tudi v številnih državah po svetu, ki jih je dosti več kot v Evropi. Italijanščina in španščina sta priznana jezika v registru znamk ta postopek skrbi velika podjetja digitalne Evrope, BlackBerry, Nokia, Siemens in tudi druga podjetja, ki ne želijo videti več ovir, ki jih nastavlja Evropska komisija. Ne vemo, bo, eh, kakšen bo izid, ne vemo tudi, kakšni bodo inštrumenti. Malce bolj resni moramo biti. Mi moramo seveda se poslužiti okrepljenega sodelovanja, ko ne bomo ravnali v naglici, ne pa tako, kot se je zgodilo danes zjutraj v svetu, ko so se pogovarjali ministri za šolstvo. Gospod predsedujoči je prekinil govornico. Hvala lepa, kolega Masip Hidalko. Sedaj pa gospod Mlcer za minuto in pol. Hvala lepa. Večjezičnost je seveda odraz raznolikosti kulture in jezikov v Evropski uniji in to je tudi pomembno, ampak spor glede jezikov v tem okviru patentnega varstva traje že 30 let. To je 30 let, v katerih se morajo evropske podjetja spopadati z visokimi stroški prevajanja in to pomeni konkurenčne slabosti znamke in patenti so seveda nekaj, kar je težko odraziti v številkah, vendar pa se podajo kot zavarovanja za kredite in so tudi pomembne za ocenevanje bonitete. Zato je ta predlog tak, da bi privedel do enotnega patentnega varstva, kjer bi patent prevajali le v tri jezike in to bi bila birokratska olajšava. Angliščina na področju informatike in medicine se univerzalno uporablja. Tudi to so tri delovna, delovni jeziki, ki jih velika večina prebivalcev tudi razume in um, jih lahko uporablja. Uh, nemški jezik uh, po anketi leta 2006 je tudi uh, materni jezik, ki ga najpogosteje govorijo v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod Mölcer. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Kot naslednjemu dajem besedo gospedi. Dobrega, da sem predsednik, snirok misarjev, snirok ministre. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod komisar ministrica. Uvedba enotnega patenta bo okrepila znanstveni napredek Evropske unije in to je bistvenega pomena, vendar pa imam določene zadržke glede jezikovnega režima, ki je bil izbran. Po mojem mnenju bi bila najboljša rešitev, da se uporablja zgolj angliščina ampak o, v tem sistemu, da se to sedaj razširja na te jezike, je treba potem poštevati oziroma pomisliti vsaj tudi na portugalščino. Konkurenca je globalna in portugalščina je za nekaterimi že omenjenimi jeziki eden od jezikov, ki se ga najpogosteje uporablja na svetu. Hvala lepa, gospa Kavarjo, sedaj pa gospa Hercog. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ustvarjanje znanja Evropski uniji mora biti vedno prednostna naloga, če želimo biti uspešni, ampak upravljanje znanja pa v Evropski uniji ni tako odlično. Z obžalovanjem sem slišala, da belgijsko predsedstvo ni uspelo skleniti direktive o patentih, kot je bilo načrtovano. Upam pa, da bo mađarsko predsedstvo tukaj želelo storiti vse, kar je v njegovi moči v naslednjih mesecih, da bi doseglo postopek okrepljenega sodelovanja. Čas je edini vir, ki ni obnovljen. Čas, ki ga izgubimo, se nikoli ne vrne. Ne moremo dopustiti, da bi Evropi vladali zgolj pr pr programi varčevanja. Širiti moramo znanje, širiti moramo obzorja, zato je kritično pomembno za Evropo, da patentno varstvo z okrepljenim sodelovanjem ali z uh, skupno direktivo dejansko um, dobi veter v jadra. Mačari bomo seveda izgubili tukaj mačarski jezik, ampak to je majhna cena, ki jo je treba plačati za to, da bi lahko dejansko uh, dobili vse koristi, ki si jih lahko od tega varstva obetamo. Hvala, sedaj pa gospod Mandels. Dank u, voorzitter. Uh, ik wil, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil komisarju za to, da je bil tako pogumen, da um, je to temo prišel obravnavati sem. Med predstavitvijo je obljubil, da se bo tega vprašanja lotil, zato se mu zahvaljujem. Tako pa tudi se zahvaljujem gospodu Leneju. Vse, kar moramo storiti zdaj, je, da se odločimo ali se strinjamo z okrepljenim sodelovanjem. To je prvo, kar moramo storiti. Obžalujem pa, da obstajajo razlike oziroma da se razlikujejo sedaj razlikuje kultur, med kulturni, pri kulturnemu vidiku uporabe jezikov in pri praktični uporabi jezikov. Kajti ta predlog zdaj uporablja sistem, ki ga uporabljamo že 25 let in mislim, da se bo ta sistem uporabljal še naprej. Zato mi je resnično žal, da smo zdaj zabredli v tako globoko razpravo o jezikih. Morda bi lahko zahtevali, da države članice, ki zdaj ne sodelujejo, lahko pač sodelujejo kasneje. To je edina pot do enotnega patentnega varstva. Hvala lepa. Uh, Gospod predsednik, ko sem prvič prišel v ta parlament leta 1999, je bil na dnevnem redu enotni patent. Eh, in spomnim se, da sva takrat delala z gospodom Linem na poročilu gospe Palacijo. Vesel sem, da zdaj končno resno napredujemo pri tem vprašanju. Ne moramo pocenjevati pomena tega predloga dragi kolegice in kolegi, za konkurenčnost evropskega gospodarstva. Trenutno razpravljamo o novem načrtu o uniji inovacij. Ta na ta celina mora biti bolj inovativna, moramo ustvariti več inovativnosti eh, inovacije in jih tudi bolje izkoriščati. To je nujno pomembno. Nujno je, da imamo konkurenčni patentni sistem. Za kar zadeva to okrepljeno sodelovanje, mislim, da je to domiselna poteza, s katero naj bi se ta razprava nadaljevala. Upam, da se bodo pridružili temu koraku tudi Španci in Italijani, ampak ne moramo tukaj čakati še dlje, kajti globalno gledano vsi želijo si pridobiti trg inovacij. Danke, Hvala lepa, gospod Hava, in upam, da boste k malu okrevali. Sedaj pa gospod Ferreira. Obrigado, este é... Hvala lepa, gospod predsednik. Proces, ta proces zelo jasno kaže, kakšni so novi pogoji, v katerih Evropska unija brani svoje interese po svetu. To so novi pogoji, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba. Ta mehanizem okrepljenega sodelovanja prinaša določene posledice, na katere smo že dlje časa upozarjali. Nikar ne pozabimo, da je zamisel enotnega patentnega varstva in posledice tega tisto, kar naj bi patentno varstvo pomenilo privilegiran položaj za francoze, angleže in nemče. Jeziki kot so portugalščina, ki je četrti najpogosteje govorjeni jezik na svetu, bodo marginalizirani in tudi drugi narodi, katerih jeziki so zelo pomembni, ko gre za znanost in tehnologijo, bodo prav tako marginalizirani. To je napad na večjezikovnost v Evropski uniji zaradi zahtev zahteve, da bomo s tem tako obilno privrčevali finančna sredstva. Hvala lepa. Dakujem za slovo, važeni pa. Gospod Paška. Hvala lepa, gospod predsednik. Od leta 2000 skuša Evropska unija doseči boljše sodelovanje med državami članicami na področju patentnega varstva. Vendar pa v zadnjem krogu pogajanj, ki so potekala decembra pri Evropskem svetu, se je pokazalo, da imajo določene države članice resne pomislike glede režima prevajanja na podlagi trenutnega jezikovnega režima Evropskega patentnega urada. Zaradi tega svet zdaj ne more sprejeti soglasnega stališča, ki je pomembno za napredovanje. Tukaj vidimo, naravno in logično reakcijo tistih držav članic, ki prepoznavajo, da je treba izboljšati eh, sodelovanje pri zaščiti intelektualne lastnine. V skladu z pogodbo skušajo te države uvesti uh, okrepljeno sodelovanje na področju vedbe notnega patentnega varstva. Pripričan sem, da parlament tega okrepljenega, ne, uh, okrepljenega sodelovanja ne bo omejil. Hvala lepa, gospod Paška. Naslednji pa gospod Švab. No. Hvala lepa, gospod predsednik. Že marsikaj smo slišali, slišali smo dobre argumente, ne bom jih ponavljal mislim, da moramo podpreti apel gospoda Leneja in tudi eh, podpreti predlog komisarja Barneja. Tukaj bi želel se zahvaliti tudi za dobro delo belgijskega predsedstva. Tudi pri drugih dosjejih je to predsedstvo marsikaj doseglo. Tukaj gre za odločanje o postopku, kot je rekel kolega Lene. Ne gre za vprašanje, kateri jeziki uh, se govorijo v Evropski uniji ali kateri se govorijo po svetu ali kateri jezik je lepši ali od drugega, ampak gre za nek odlo, odlo, odločitev o postopku, ki jo mora sprejeti svet. Mi moramo to odločitev preveriti, ampak tukaj ne gre za željo evropske podskupine, da bi uh, ustvarili pod režim, pod režim v smislu jezikovnih uh, razvrstitev. Gre le za to, da moramo odločiti o okrepljenem sodelovanju in ali bo to pripomoglo k evropski patentni zaščiti ali ne. In mislim, da bo. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj pa gospod kolega Gerik. Koledzy, patent europejski ma pomóc innowacyjności. Hvala lepa. Patent mora okrepiti inovacije. Zakaj ne bi tukaj izkoristili moči inovacij? Mislim, da moramo tukaj pomisliti tudi na najboljšo obliko patentov. Imamo dolge patente, kratke patente in imamo tudi. Ni nujno, da bi te patente da bi bili daljši patenti boljši od kratkih. Nie wymagający tłumaczeń na języki byłby e-patent europejski. Dziękuję. Bolje bi bilo, da imeli Evrop, e, elektronski evropski patent. Najlepša hvala. Hvala lepa, zdaj pa kolegica Rojtova. Predsedo, dlouhodobě podporuji jednotný evropský patent. Hvala lepa, gospod predsednik že dolgo časa podpiram evropski patent. Ta bo pomenil, da bodo evropske inovacije bolj privlačne in da bodo naša podjetja lahko zaščitila svoje znanje in tudi bolje izkoriščala znanje v praksi. Upamo pa, da bomo s tem tudi zaščitili se pred uh, ponarejanjem proizvodov. To je seveda velik izziv. Žal pa po desetih letih je svet ugotovil, da je tukaj mogoče le pot okrepljenega sodelovanja. Vesela sem, da je Češka spremenila tukaj svoje stališče. Vem, da je zelo občutljivo, ko govorimo o okrepljenem sodelovanju, še zlasti, ko gre za jezikovne vidike. To je vsekakor uh, pomembno vprašanje za velike države, ampak pripričan sem, da bo to vsekakor preneslo koristi z vsem in, uh, in um, tistim, ki. Eh, dosegajo inovacije v Evropski uniji. Upam, da bo eh, svet poenostavil celotno področje in celotno vprašanje. Prav tako pa je pomembno tudi, da ustanovimo eh, Evropsko sodišče za patente. Hvala lepa. Gospa Henslik je naslednja. Hvala lepa, gospod gospod predsednik. Gospe in gospodje, veliko smo že slišali danes o dejstvu, da naša podjetja potrebujejo patente in sama se pridružujem tem glasovom. Brez zaščite patentov bodo naša podjetja težje konkurirala v vse bolj dinavi, dinamičnih in inovativnih podjetij iz držav v sponu. Vendar pa ne smemo pozabiti, da okrepljeno sodelovanje pri uvedbi enotnega patentnega varstva ne koristi evropskemu notranjemu trgu. Sama sem zagovornica močnega evropskega trga, zato želim odpravljati ovire z trga, namesto da jih ustvarjam. Zato pozivam vse um, člane parlamenta, ki sodelujejo pri tem delu, da najdejo in razvijajo rešitve, ki bodo koristile celotni Evropi. Tukaj imam v mislih jezikovni režim, ki ne bo diskriminatoren do tistih ljudi, ki ne znajo govoriti angliško, nemško ali francosko. Mislim, da če bi osnovali sistem na enem jeziku, da bi bilo to najbolje. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zapravili, eh, z, končali to razpravo. Sedaj dam besedo še komisarju Barnjeju. E monsieur le président euh, hvala lepa gospod predsedujoči gospa hanslik eh, navezal bi se na to kar ste nazadnje rekli eh, preden se dotaknem samega postopka naj eh, povem vseeno nekaj o vsebini veliko smo delali na tem in tudi Belgijsko predsedstvo se je zelo trudilo, z njimi smo sodelovali nekaj tednov, sodelujemo že z mađarskim predsedstvom. Recimo, da neko podjetje iz Bolgarije, Slovaške, Latvije, Poljske želi vložiti eh, prijavo za patent v svojem jeziku, lahko to naredi. Stroški prevoda bodo vrnjeni. V primeru spora bo podjetje prejelo ročni prevod v svojem lastnem jeziku. Če pa pred prejemom tega prevoda, ne spoštuje patenta zato, ker ga dobro ne eh, razume, bo njena dobra volja zaščitena in ji ne bo treba plačati odškodnine. Naj vas vseeno spomnim, gospe in gospodje, na nekaj, tako da bomo vedeli, o čem sploh govorimo, kaj bo na mizi. Predlagal sem, da recimo neko podjetje, ki želi prijaviti patent, lahko ta patent eh, Eh, vloži v svojem jeziku. Pravna zaščita pa bo zagotovljena v enem od eh, teh treh jezikov, ki so že zgodovinski patentni jeziki eh, in jih določa Münchenska konvencija. Nisem se jaz izmislil. Ona obstaja že dolgo časa, eh, govori o treh jezikih, angliščini, nemščini in francoščini in eh, Eh, to, eh, eh, pravna zaščita bo, bo torej izražena v teh treh jezikih in bo veljala za cel evropski teritorij. S belgijskim predsedstvom smo se pogovarjali o tem, da bi se uporabljala še dva dodatna jezika, ki ne bosta imela pravne vrednosti, ampak bosta zelo pomembna za informiranje in za sporočanje o tem, kaj je vsebina patenta. Recimo, lahko bi se uporabljala angleščina, ali portugalščina, ali latviščina, ali nizozemščina. Poleg teh treh jezikov in prevod bo za ston. Brez plače z drugimi besedami. Torej, eden od treh jezikov za uh, pravno zaščito, pa še en jezik. Torej, naj vam povem, da ne bo nobena uh, Nobeno podjetje diskriminirano v Evropi, tudi ne tista podjetja, ki so v državah članicah, ki se niso pridružile okrepljeni v sodelovanju. Torej, vsako podjetje bo lahko, eh, torej tudi podjetje iz Španije bo lahko uporabljalo zaščito, tudi če Španija ne bo sodelovala v okrepljenem sodelovanju. Veliko sem se trudil uh, s temi stvarmi, resno sem delal na tem, brez ideologije, ne da bi zauzemal to ali ono uh, stališče. In zato mislim, da gre tu za predlog, ki je politično sprejemljiv eh, na ravni 27 držav članic in to je tudi predlog, ki ga iz gospodarskih razlogov uh, potrebujejo vse uh, države in vsa podjetja Evropske unije gospod Švab in še nekateri so omenjali gospodarstvo in moramo podbuditi in nagrajevati ter zaščititi ustvarjanje in inovativnost. Tu ima Evropa še vedno prednost, zato zaščitimo to prednost, okrepimo to prednost in to velja zlasti za veliko majhnih in srednjih podjetij, ki, če ne bodo imela te ga eh, patenta ne bodo mogla zaščititi eh, patentov oziroma svojih izumov. Eh, gospa Van Rojtova je govorila o ponarejanju. Če ne bomo zaščitili patentov, zato ker nimamo možnosti eh, po celi njo, bomo to zaščitili lahko samo v dveh ali treh državah, v vseh drugih državah pa bodo lahko se na trgu pojavili ponarejeni izdelki. In s tem bomo uničevali delovna mesta, eh, ogrožali bomo varnost, eh, javno zdravje, recimo, če eh, se spomnimo na zdravila. In zato so to zelo resne stvari. In z njimi smo se tudi zelo resno ukvarjali, brez ideologije. In skušali smo najti razumno rešitev, ki je sedaj pred nami in je, mislim, sprejemljiva. Naj se eh, odzovem na pripombo gospe Lichtenberger in eh, gospoda Fanturila. Okrepljeno sodelovanje. Rekli ste, da bi lahko zaradi okrepljenega sodelovanja prišlo do fragmentacije notnega trga. Mislim, da tega tveganja ni. Zakaj? Zato, ker smo v zelo izjemni situaciji. Imamo eh, zakonodajo, ki ureja no, notranji trg in kjer je potrebno soglasje v zelo veliki večini. V nekateri primeri pa eh, je kvalificirana večina tista ki odloča. Zato mislim, da ni tveganja, da bi prišlo do fragmentacije in tudi Evropska komisija bo pazila na to, da do tega ne pride. Še enkrat se želim zahvaliti predsedniku Leneju za njegovo dobro voljo, za njegovo pripravljenost ravno tako, eh, pa upam, da boste podprli eh, ta predlog eh, v zvezi z ukrepljenim sodelovanjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Barnje, sedaj pa v imenu sveta, gospod Džeri. Hvala lepa. Nocoj v svojem uvodu sem uporabila jezik, ki bo tudi eden od jezikov evropskega patenta. Potem sem pa govorila tudi o drugih jezikih, ki niso jeziki evropskega patenta. Sedaj bom govorila pa v mačarščini o svojem maternem jeziku, ki tudi ne bo jezik evropskega patenta. Uh, 40 eh, milijonov, 14 eh, milijonov eh, ljudi govori ta jezik od tega 10 milijonov na mačarskem. Španskim in italijanskim kolegom pravim naslednje. Prosim, verjemite mi, velik podarek dajemo enake obravnavi jezikov in pa večjezičnosti. In naj povem še nekaj v oklepajih. Do pred šestih tednov sem bila zastopnica svoje države v Evropskem parlamentu in ta država je drugače gledala na evropski patent. Sedaj je pa v zadnjih mesecih mačarska vlada svoje stališče do evropskega patenta eh, spremenila. Ta odločitev ni bila lahka in zakaj se je lahko eh, spremenilo mnenje mačarske vlade? Kaj je sprožilo to spremembo? Pogovarjali smo se s predstavniki gospodarstva, s predstavniki majhnih in srednjih podjetij in ti so nam zelo jasno in glasno povedali, prosim, spremenite svoje stališče, ne zavračajte tega evropskega patenta. Kajti, če boste sprejeli evropski patent, boste pomagali mađarskim majhnim in velikim podjetjem in tako boste pomagali tudi ustvarjati velike prihranke, če bo omogočen. Uh, na uporaba funkcionalnega jezikovnega režima. Kakšna je trenutna situacija? 25 od 27 držav članic eh, se strinja z okrepljenim sodelovanjem. To ni ideal. Mi smo vedno podpirali uh, idejo o močnem, enotnem evropskem trgu in vedno smo bili prepričani, da bo to spodbudilo evropsko rast. Veliko kolegov je govorilo o tem in to je pomembno zlasti po krizi. Sedaj potrebujemo rast, moramo zaščititi evropski notranji trg. In en od uh, ključnih vidikov, en od uh, vogelnih kamnov, če želite, tega je uh, enotni evropski patent. Uh, In naj podarim, tudi italijanska in španska podjetja bodo imela veliko koristi, če bo evropski patent zaživel v prihodnosti. Dovolite mi še dve pripombi. Nekdo je postavil naslednje vprašanje. Zakaj pa tako hitimo? Z zakaj ta hitrost? Se je komisija komaj junija dala svoj predlog. Spoštovane članice in člani, mislim, da smo že odgovorili na to vprašanje in ste odgovorili na to vprašanje. Uh, Nekateri ste nam rekli, da v jezikovnem eh, režimu govorimo šele deset let, ampak eh, to kaže, da, eh, je, da ni mogoče sedaj govoriti o kašni pretirani hitrosti. Obljubljam vam, da bomo naredili vse, da bomo našli rešitev, ki bo sprejemljiva za vse države članice. Belgijsko predsedstvo se je trudilo po vseh svojih močeh da bi doseglo rešitev. Poglejte si, kaj se je dogajalo jeseni, poglejte si, koliko predlogov je bilo na mizi. Upali smo, da bo predlog na koncu spremljiv za vseh 27 držav članic. Žal pa so vsi te napori bili neuspešni. Decembra je bilo 12 držav članic, ki je zaprosilo za okrepljeno sodelovanje. Sedaj eh, je teh držav 25 in zato lahko naredimo samo še to, da se odločimo za okrepljeno sodelovanje in zato vas prosim za vašo podporo pri glasovanju. Torej, mislite na enotni evropski trg. Ta trg moramo okrepiti. Veliko študij je pokazalo, da je ena od glavnih ovir za nadaljni razvoj tega trga ravno pomankanje oziroma odsotnost evropskega patenta. In to velja zlasti za majhna in srednja podjetja dosti lažje bodo izboljšala svoje poslovanje s tem patentom. Hvala lepa, gospod Đuri, sedaj pa gospod Lenov kot zadnji. Najlepša hvala. Tri pripomembe kot zaključek. Komisar Barnier je že povedal, da okrepljeno sodelovanje je bilo ustvarjeno zato, da bi eh, odpravilo ovire, kadar ni može doseči soglasja. Soglasje je po Lizbonski pogoti neka izjema, torej imeli bomo veliko primerov, eh, kjer je soglasje eh, nemogoče, zato je bilo spostavljeno okrepljeno sodelovanje. Potem tri jezike, danes ne gre za tri jezike, danes gre samo za postopek, ampak eh, seveda opozarjam tudi, da smo že pri poročilu Balasijo govorili o tem, da bi bil, bil en jezik še cenejši kot trije, ampak tudi to so rekli, da gre tukaj za sporazum o. Evro, Evropskega patentnega urada in ta dela v jezikih, ki so bili dogovorjeni. Sprememba režima bi pomenila, da bo treba spremeniti tudi sporazum o Evropskem patentnem uradu, ampak tega pa ni mogoče doseči samo s pomočjo Evropske unije, ampak tudi uh, morajo to, k temu soglašati vse države Evrope, tudi Malta in Švica. Torej, če se ne moremo tukaj uh, sporazumeti zgolj z, že samo z 27 članicami Evropske unije, kako bi se lahko sporazumeli potem z vsemi. Tako da mislim, da bomo o tem vprašanju seveda še govorili, ko bomo imeli pred sabo tudi vsebino predloga oziroma ko bomo govorili o vsebinskih vedikih tega predloga. Kar zadeva jezik, še ena pripomba. Mislim, da praktiki uh, spora, ki ga tukaj vodimo iz političnih razlogov, ne razumejo. In tisti, ki prijavljajo patente, ki delujejo um, pri raziskovalnih inštitutih, tako ali tako upravljajo zgolj ali manj, bolj ali manj zgolj en jezik. Tako da ta spor jim sploh ni sporazum, uh, razumljiv. Potem tretji argument. Um, diskriminacija. Če sem prav razumel ta uh, argument, bo ta patent na voljo vsem podjetjem, vsem izumiteljem, tudi tistim iz tistih držav članic, ki ne bodo sodelovali v okrepljenem sodelovanju. Seveda to potem lahko pomeni tudi za tiste izumitelje, ki prihajajo od drugot po svetu in vse, verjemite mi, ta predlog sem pravilno razumel. Seveda to velja tudi da če imam nek skupni patent, če želim uh, nek patent, uh, skupni patent potem uveljaviti, ga moram dati prevest. In nikomor uh, ni onemogočeno, da bi svoj patent dal prevesti vse uradne jezike Evropske unije. Če misli eh, nekatero podjetje, da je tako pomembno, da se njegov izum prevede vse jezike, potem lahko to stori, vendar ne eh, v breme tistih, ki so inovativni in ki krepijo naše gospodarstvo, ampak gre za tisto, kdor pije naj tudi plača, ne pa zato, da bi potem plačevali davkoplačevalci za te prevode. Mislim, da je bilo to nedosledno, če bi dejansko Eh, če bi človek menil, da je njegov jezik tako zelo pomemben, da ga je nujno treba potem prevesti tudi v druge jezike, potem lahko to stori, potem lahko to stori tudi tako, da bo pravno veljalo v vseh teh jezikih, ampak potem mora tudi račun plačati on. Torej, toliko uh, za to, da vas vse smerim v bistvo tega predloga. Še enkrat ob zaključku te razprave. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala gospod Lene, s tem smo razpravo zaključili, glasovali pa bomo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospoda Beleja, radioaktivno onesnaženje živil A7.